in to lahko le podprem, takšno trdno stališče tega parlamenta. Hvala. Grazie, komisarjo, komunik- Hvala. Gospa komisarka, dva predloga resolucij imamo ob zaključku razprave. Razprava bo potekala jutri ob pol enih. Naslednje zasedanje bo jutri v sredo 19. ob 9. zjutraj. Dnevni red je objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta.